ogłaszam wznowienie posiedzenia przerwanego w dniu ponovno otvarjam zasedanje ki je bilo prekinjeno 24. marca 2010 zapisnik iz 23. in 24. marca imate pred sabo ima kdo kakšen komentar v zvezi s tem Dobro, potem je zapisnik sprejet. Imam nekaj sporočil. 26. aprila bo minilo 25 let od jedrske katastrofe v Černobilu. To je bila največja jedrska katastrofa v zgodovini človeštva. Po 25 letih se bomo posvetili tistim, ki so izgubili življenje ali trpijo zaradi posledic jedrske katastrofe. Sovjetske oblasti so informacije o katastrofi skrivale pred javnostjo in tudi pred svojimi državljani. Zaradi tega je bil boj proti posledicam katastrofe zelo težaven. Kasneje je Černobil postal zgled sodelovanja med zadevnimi državami in mednarodno skupnostjo. Ob tem, ko se spominjamo dogodkov v Černobilu, so naše misli tudi z ljudmi na japonskem. Tudi tam se soočajo s posledicami cunamija in nesreče v jedrski elektrani Fukushima. Druga žalostna novica je naslednja. 96 ljudi je umrlo pred letom dni v letalski nesreči v Smolensku, vključno s polskim predsednikom in 18 polskimi poslanci. Eden od njih naj bi sedel tudi v Evropskem parlamentu večina umrlih je bila visokih uradnikov v polski državi in številni med vami ste jih poznali. Sam sem jih poznal več kot polovico. Še vedno ni popolnoma jasno, kaj se je zgodilo in še vedno čakamo na nadaljne informacije. Naše misli so s tistimi, ki še vedno želujejo. Evropski parlament je zaskrbljen, kajti više sodišče v ZDA je zavrnilo prošnjo Troja Davisa za to, da bi preložili izvršitev smrtne kazni. Prošnjo je vložil v zvezdni državi Georgia prošnja je bila, da bi omilili kazen in sicer iz smrtne kazni na dosmrtno ječo. Prav tako nas skrbijo dogodki v slonokoščeni obali. Namesto tega, da bi zagotovili mir in blaginjo, so predsedniške volitve povzročile nemirje in nasil. Gospod Gbagbo ne želi priznati rezultatov volitev. Zato pozivamo obe strani, da se vzdržita nasilnih dejanj proti civilistom. Mednarodna skupnost mora storiti vse, zato da ustavi poboje ljudi. Poskrbeti moramo, da bodo tisti, ki so zagrešili zločine, soočeni z roko pravice. Evropski parlament bo pri tem storil vse, kar je v njegovi moči. Ne na zadnje. Obljubil sem vam, sem vam, da vas bom obveščal o postopkih glede korupcije, korupcije proti nekaterim evropskim poslancem. V četrtek, po zasedanju konference predsednikov, ste od mene dobili sporočilo v zvezi s tem vprašanjem. Sprejemamo resne in stroge ukrepe za to, da bi pripravili kodeks ravnanja za zainteresirane skupine in lobiste to vključuje tudi evropske poslance. Predsedstvo se bo sestalo danes ob pol sedmih, razpravljali bomo o tem vprašanju in odločili se bomo, kako bi lahko postopali naprej. Gospod Nikolsen, izvolite. Mista, bardzo proszę, panie kolego. Hvala lepa, gospod predsednik. prosim vas, da vas lahko opozorim na umor mladega policista na Severnem Irskem, ko je odhajal na delo. Bil je samo nekaj tednov v vrstah policije.